E kolegice in kolegi nadaljujemo z glasovanjem čaka nas poročilo kolegov Davida in Sivjeca o evropski sosedski politiki. Predlogov sprememb ni, tako da kar glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke obema poročevalcema poročilo kolegice Intveld, politika EU za boj proti terorizmu. Glasujemo. Prvi predlog spremembe za proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Avete votato. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog resolucije je s tem brezpredmeten. Glasovanje je zaključeno. Dobar tek vsem. Mi pa lepo nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Gracias, presidente.